vprašanj. Da, tako da nisem mogel biti krajši, se sem želel izčrpno odgovarjati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, komisar. S tem odgovorom smo to razpravo zaključili in najlepša hvala vsem skupaj. Sedaj prehajamo na naslednjo točko oziroma naslednjo razpravo. Spet gre za vprašanje za ustni eh, odgovor eh, o strategiji Evropske unije za brezdomce. Besedo dajem avtorici tega vprašanja, Karimi Deli. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolege. Končno, kon, končno razpravljamo v tem parlamentu o položaju brezdomcev. Zato bi se želela zahvaliti vsem eh, združenjem, ki celo leto delujejo na terenu, zato da bi lahko pomagale tem ranljivim ljudem. To so eh, eh, brez domci. Kaj ti njihove temeljne pravice so kršene, njihovo eh, dostojanstvo tudi. Gre za neznosno krivico in zato moramo razumeti, zakaj so se ljudje znašli na cesti, preden lahko oblikujemo pravo preventivno eh, politiko. Namesto, da iščemo sredstva, kako te ljudi spraviti z ceste, je eh, enostavneje, da jih sploh ne spravimo na ceste. Eh, kar zadeva eh, eh spekulacije na področju nepremečnin, kdaj bomo eh, ustavili delo eh, žacije in kdaj bomo znižali revščino. Eh, sedaj eh, romantičnih klošarjev ni več. Eh, realnost je dosti bolj težka. Vedno več je med brezdomci mladih žensk, eh, priseljencev in eh, ljudi, ki nimajo svojega doma. Vzroki so različni in eh, na cestah vidimo ljudi na kartonih po zimi v, v šotorih, vendar je to samo vrh ledene gore. Veliko ljudi živi v začasnih bivališčih, v hotelih, ki niso vredne tega imena pri prijateljih in vsak dan eh, različna združenja opozarjajo na to situacijo, ampak vlade si sledijo druga drugi, ampak nobena nič naredi in ta škandal ostaja. Čas je, da države prevzamejo svojo odgovornost. Čas je, da se konča ta sramotna situacija. Evropa se mora angažirati, da bo spremljala države, Eh, da bodo lahko zagotavljale svoje osnovne vrednote in da bomo tako lahko zaščitili najšipkejše. Ne smemo več eh, obračati oči od eh, te realnosti, tako kot delamo takrat, ko, ko srečamo eh, brez domce. Kajti običajno se jih prežene, zato da jih ne vidijo turisti in poslovneži, ampak če jih ne vidimo, to še ne pomeni, da ne obstajajo. Ta problem obstaja in ga moramo eh, rešiti. V eni od države, ki jo dobro poznate, gospod komisar, na brezdomce gledajo kot na kriminalce in eh, jih kaznujejo, če so na cesti. Eh, preganja jih policija in nobene službe, nobenih storitev ni znanje politiki sicer uh, ponavljajo slogane, ampak Evropski parlament vas poziva, da zato oblikujete celovito strategijo, ki bo ta problem brezdomcev rešila do leta 2020. Ta strategija mora sloneti na petih glavnih ciljih. Najprej preventiva, potem zmanjšanje trajanja brezdomstva, tretjič osredotočanje naporov na najhujše oblike, četrtič izboljšanje kakovosti storitev za brezdomce in končno zadostna eh, ponudba eh, ustreznih eh, stanovanj, dosegljivih stanovanj tu potrebujemo tudi eh, indikatorje na evropski ravni, da bomo spremljali situaciji. Socialno moramo biti inovativni in eh, dosegljiva stanovanja naj bi bil prvi korak k eh, doseganju teh ciljev. Potem je treba na evropski in nacionalni ravni zagotoviti vse ustrezne storitve. Gospod komisar, situacija je nujna. Moramo ukrepati. Gre za stvar politične volje. Eh, brezdomstvo ni nekaj neizogibnega, ne čakajmo zime. Eh, možno je končati brezdomstvo in mislim, da Evropski parlament eh, k temu odpira do, dobro smer. Hvala lepa, gospod Deli, sedaj dajem besedo gospodu komisarju. Hvala, gospa predsedojoča, članice in člani Veliko ljudi živi v hudih okoličinah in ni presenetljivo, da je vedno več brezposelnosti in da jo tudi vedno bolj vidimo, tako eh, institucije kot tudi drugi. Eh, to so eh, družbene posledice socialne in gospodarske krize in v tej situaciji je treba razumeti, da je brezdomstvo že obstajalo in da je kriza situacijo samo še poslabšala v velikem številu držav članic. Vendar pa vemo, kaj je treba in s katerimi problemi se moramo soočiti. Države članice morajo še naprej razvijati nacionalne in regionalne akcijske načrte, da se bodo soočale z brezpolsrednostjo eh, v skladu z smernicami iz skupnega poročila iz leta 2010 o socialni zaščiti in socialni vključenosti. Države članice so odgovorne za velik del Eh, teh eh, problemov, vendar pa mora EU spodbujati države članice na tej poti tako, da jim pomaga razumeti probleme in iskati možne rešitve. Da najde boljše uh, eh, urodja za merjanje teh težav in uh, da uh, povečuje eh, znanje. Eh, evropske sklade bi bilo mogoče uporabljati za reševanje brezposelnosti in sicer regionalne sklade za socialna stanovanja za marginalizirane skupnosti. Evropski socialni sklad zagotavlja podporo reintegraciji eh, na trg eh, brez domcev. Trenutno pripravljamo finančni okvir za obdobje po letu 2013 kohezijska politika in skladi kohezijske politike eh, so namenjeni tudi doseganju teh ciljev eh, v okviru eh, zniževanja revščine. To je bistvenega pomena. Konferenca Evropskega konsenza je identificirana možne poti, ki jim sledimo. Naprimer, izboljšanje znanja in pa spremljanje na področju stanovanske politike. Potem je tu še izjava parlamenta za dne 16. decembra 2010 o strategiji EU za uh, brezdomce. V tej izjavi je več uh, pobud, uh, med njimi je omenjena tudi potreba za boljše zbiranje statističnih podatkov. Preprečevanje in reševanje brezdomstva je zelo pomembno uh, v okviru uh, odpravljanja uh, revščine in socialne izključenosti. E, o teh vprašanjih so govorili na konferenci konsenzo. Ravno kar smo naročili tudi novo e, študijo o povezavi med brezposelnostjo in priseljevanjem in e, sodelovali bomo tudi s odborom za socialno zaščito. Spodbujali smo socialno inovativnost, Poudarek je bil na stanovanskih vprašanjih in želeli bi, da se ti pristopi širje uporabljajo. Članice in člani sedaj moramo vse svojo energijo in eh, sredstva uložiti eh, v to, da bomo izvedli naloge na evropski ravni, tako da bomo hitro dosegli rezultate in izvedli eh, reform, reforme. Prejšnji mesec sem se srečal z vsemi zainteresiranimi, tudi z odbori, in pogovarjali smo se, kako rešiti problem brez poselnosti. In po, izkazalo eh, se, se je, da eh, se veliko ulaga v reševanje teh problemov in ta dialog pa se eh, nadaljuje. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo govornikom v imenu političnih skupin. Najprej gospod Öri v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala naši socialistični kolegi eh, so se tako odločili, da se bodo s tem vprašanjem obrnili na komisijo in želijo pripraviti tudi osnutek resolucije. Eh, Evropska ljudska stranka je mnenja, da je ta prošnja utemeljena in mislim, da lahko podpremo ta predlog. V tem smo si edini, da je brezdomstvo posebna ekstremna oblika revščine. Poleg tega smo mnenja, eh, da je to v 21. stoletju nespremljivo. In zato je ta pristop primern, eh, ki izhaja iz tega vprašanja. Sicer, da potrebujemo integrirani pristop tako v posameznih državah članicah, eh, kot tudi v različnih oblikah sodelovanja med državami članicami brezdomstvo je pravzaprav končna postaja izključenosti. Gre za končno postajo, kjer nastane začarani krok. Brezdomec ne dobi dela, če ne dobi dela, sploh nima nikakršnih možnosti, da lahko izide iz tega brezdomstva in eh, temu se pridružujejo še drugi problemi, bolizen, eh, telesni, eh, duševni propad, pogosto se oblikujejo z družbe, ki so kriminalne in tako naprej. In zelo težko je iziti iz vsega tega. Tu gre za različna področja, za izobraževanje, socialno podporo, oblikovanje delovnih mest, potrebni so usklajeni programi. Obstajali so že uspešni primeri v različnih državah in danes eh, obstajajo tudi resna prizadevanja. In ta bi morali združiti, preštudirati bi morali dobre praktike in iz tega bi lahko razvili evropsko strategijo. Mi z naše strani pozdravljamo to vprašanje, pozdravljamo ta predlog in ga podpiramo. Hvala. Hvala lepa, gospa Beres. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, drugič se že Evropski parlament v kratkem času mobilizira za to, da vas spomni na vprašanje brezdomcev. To smo naredili že leta 2008. Takrat eh, se je kriza začela in potem eh, smo se srečali leta 2011 z izjavami, ki smo jih izdelali že leta 2010. In te eh, izjave vas eh, spominjajo, kako nujno se je soočiti s tem eh, škandalom, kajti Evropa še vedno ostaja eh, bogata. Eh, to je eh, te, dr, eh, konent. Eh, civilizaciji, vendar pa v vseh mestih vidimo brez domce. In eh, Združenja se vsak dan ukvarjajo z njihovimi težavami, z težavami teh ljudi, ki jih je kriza najbolj prizadeta, pa naj bo to v Atenah, v Berlinu ali v Helsinkih. Ali lahko sploh sprejmemo, da Evropska unija, ki sloni na solidarnosti, dopušča brezdomstvo? Brezdomstvo je najbolj očitna manifestacija revščine in socialne izključenosti. Vendar pa se spomnim tudi razprave, ki smo jo že imeli o tem, ali je treba vključiti cilje eh, boja proti revščini v strategijo EU. Ali gre za pristojnosti EU. Ne bom eh, ponavljala pravnih razprav, ampak te razprave eh, tečajo. Imamo tudi eh, listi do temeljnih pravic in eh, to smo si vzeli kot eh, politični cilj. Eh, gospod komisar, vi ste odgovorni in kolegi je odgovoren za to, da eh, uporabite vsa sredstva, ki jih ima Evropska unija, za to, da jutri pak stabilnosti ne bo pripeljal do tega, da bo prišlo do eh, rezanja na slepo vsega možnega financiranja za storitve, ki so namenjene tem ljudem tistim, ki na terenu opravljajo izjemno delo, eh, da ne bo zmanjšano financiranje socialnih delavcev, katerih delo je praktično danes nemogoče. To je v Franciji eh, eh, pokazal Xavier Manueli eh, s svojim odstopom. Tudi komisija mora intervenirati za to, da spodbodi države članice, ne samo, da uporabljajo konkurenčna pravila, ampak da financirajo socialna stanovanja, tako da jutri vprašanje brezdomcev ne bo več eh, nujno vprašanje. Hvala lepa, gospa Pereš. Sedaj ima besedo gospa Lina za tri minute. Boj proti revščini in socialni izključenosti je sicer odgovornost nacionalnih vlad, vendar pa EU lahko in mora igrati vlogo koordinacije, zlasti ko gre za brezdomstvo. In to je v skladu s strategijo 2020. V mnogih primerjih ni potrebno ponovno izumljati eh, tople vode, kajti imamo že veliko dobrih praks v Evropi. Eh, Evropski uniji. Te prakse je treba zbrati in jih razširiti in to dosti bolj, kot se to dela trenutno. Ali bi komisar povedal o svojih načrtih, kaj komisija namerava narediti v zvezi s strategijo eh, za breznostvo, zato da bi te informacije, ki že obstajale, izbrala? Vedeti moramo, koliko informacij že imajo države članice o vzrokih brezposelnosti. Tri milijone ljudi v EU nima stalnega prebivališča. Zakaj je temu tako? E, v kolikšni meri k temu prispevajo problemi alkohola in droge? V Združenem kraljestvu 40 Eh, brez, procentov eh, brezdomcev ima probleme z drogo, 40 procentov z alkoholom, 35 eh, odstotkov ima probleme z psihičnimi težavami. To je več kot 100 odstotkov zato, ker ima več ljudi vse tri vrste težav. Koliko podatkov o tem že imamo? koliko podatkov imajo že različne države članice. Vem, da je tu veliko projektov, ki so namenjeni za boj proti brezposelnostom. Eh, v mojem volilnem okolju imamo program DAFNE, ki je namenjen eh, brezdomnim ženskam, potem imamo program za boj proti eh, nasilju v družini, ki je tudi povezano včasih z brezdomstvom to, kar zahtevamo vsi, je usklajen pristop na ravni cele Evropske unije. V prvi vrsti moramo vedeti, kaj se že dela in kako lahko pomagamo pri oblikovanju nacionalnih in regionalnih strategij, ki, kar bi spodbudilo države članice, da bi si določile svoje roke za odpravo brezdomstva. In eh, to je bilo napisano tudi v deklaraciji, ki je bila sprejeta 16. decembra lani, kot je omela eh, Karima Deli. Eh, brez domstvo nikoli ni bila politična prioriteta, nikoli ni bilo to nekaj priljubljenega, zato ker brez domci pač niso pomembni voljivci. Ampak to je še en razlog več, da zato, da moramo vključiti vse iz vseh strani in to sedaj. Moramo vključiti nacionalne, regionalne politike, eh, tiste, ki se ukvarjajo za brezdomci, predvsem pa moramo vključiti tiste, ki so sami imeli izkušnje z brezdomstvom. Brez moramo oblikovati tako strategijo za brezdomstvo, ki bo dejansko delovala in ki bo za prihodnost. Hvala lepa, gospa Lin. Sedaj ima besedo gospod Šarnecki za dve minuti. mam szczególny powód aby najlepša hvala vse razloge imam za to da sodelujem v tej razpravi kajti to je eh, zame zelo pomembno iz osebnih razlogov. V 19. letu je v Krakovo eden od mojih predhodnikov eh, ustanovil uh, Eh, zavetišča za brezdomce. Problem brezdomstva je starejši kot Evropska unija. In v tistih časih države niso vedele, kaj storiti. Že je to kompetencija prav članov šunkos, Unije Evropske. Seveda, danes eh, vsi eh, lahko ponavljamo, da je to pristojnost držav članic, ne pa Evropske unije. Ampak iz moralnih razlogov bi Evropski parlament eh, moral voditi na tej poti in bi moral pozvati države članice naj uskladijo svoje ukrepanje na tem področju. Kriza je pokazala, kaj želimo skriti. Kriza je razgalila ta problem ki postaja vedno hujši. Omenjene so bile spekulacije z nepremičninami, ampak nasplošno. Lahko tudi nezmožnost eh, vračanja kreditov povzroči brezdomstvo. To je eh, širši problem, to je problem civilizacije, to je problem, ki je povezan z potrošništvom in ki vodi k temu, da je vedno več naše družbe v situaciji, ko eh, ne more, eh, ko ne more se soočati z realnostjo. In to je stvar, ki nas zadeva vse, mislim, da lahko govorimo z enim glasom in podarimo moralno obveznost tem ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in ki jih je vedno več, moramo pomagati. Najlepša hvala, gospa Figueredo. Najlepša hvala, gospa predsedojoče. Problem brezdomstva v bistvu predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic in temu moramo narediti konec. V izjavi EPO z dne 16. decembra 2010 je napisano, da morajo imeti prednost tiste, eh, tisti ukrepi, ki spodbujajo socialno mobilnost, tako da nihče ne bo uh, moral spati na cesti in da moramo zagotoviti vsaj za čas na zavetišča vsaj nekaj časa, tako da bodo vsi ljudje uh, lahko imeli možnost uh, dostojnega uh, prenočevanja. Uh, Potrebujemo ambiciozno strategijo EU, pa tudi nacionalne strategije, ki bodo eh, imele dovolj možnosti financiranja, tudi za eh, socialna stanovanja. To pa še ni vse. Problem brez domstva bi moral biti vključen tudi v druge politike, zlasti v gospodarsko politiko, finančno politiko in socialno politiko tako da bi lahko zagotovili eh, kakovostne javne storitve in dostojne pokojnine. Sicer bodo neoliberalne politike, protisocialne politike še naprej prevladovale v nekaterih državah članicah in vedno več ljudi se bo znašlo v situaciji, ko si stanovanj ne bodo mogli privoščiti in ko si ne bodo mogli privoščiti plačevanja komunalnih storitev in se bodo znašli na cesti. Moramo se res eh, osredotočiti na to situacijo. Hvala lepa, gospod Paška. Najlepša hvala. Eh, Fenomen brezdomstva je problem evropske civilizacije že zelo dolgo časa. Brezdomci na cesti predstavljajo najbolj ekstremno obliko revščine. Razlogi so različni in raznoliki. Med njimi lahko daštejemo osebne eh, probleme, smrt za konca, eh, nasilje v družini, nelegalno priseljevanje. Eh, zloraba eh, substanc, izguba prihodka. Za našo izjavo smo poskušali najti rešitev za ta eh, težek problem. V prvi vrsti moramo poskusiti zagotoviti manjšo možnost deložiranja ljudi. Potem je treba zagotoviti tudi začasna zavetišča. Potem moramo zagotoviti tudi to, da se bodo ti ljudje angažirali in tako preko svojega uh, angažmaja prišli do stanovanj. Ampak potrebujejo tudi druge oblike pomoči, te oblike pomoči pa bi vedno morale vključevati tudi same brez. Uh, pos, brez eh, domce, pardon. Gospa Doc, za eno minuto, prosim. Gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolega, vesela sem te priložnosti, da lahko sodelujem v tej razpravi o vprašanju brezdomstva. In priznavam, da je to težava v eh, mnogih državah članicah, ampak to je tudi eh, problem, kateremu mora ta parlament pripisati in dati večji politični pomen. Ravno s takimi eh, razpravami. Leta 2010-2011 je v mojem volilnem okolju na Severnem Irske se veliko ljudi upisalo eh, med brezdomce in povečanje je bilo 11 odstotkov. 38 tisoč eh, ljudi je prosilo za socialna stanovanja. Vem, da je Eh, več razlogov za vedno več ljudi, ki si želijo eh, socialnih stanovanj eh, oziroma ki postanejo brez domci. Veliko smo slišali o tem danes in zato je življenskega pomena, da zagotovimo ustrezno podporo, usmerjanje in pa usposabljanje tistim, ki se znajdejo na cesto, ravno tako jim moramo omogočiti kakovostna eh, in eh, dosegljiva bivališča. V zadnjih eh, treh letih je bilo več kot 200 milijonov evrov porabljenih za socialno stanovanje in zlasti je treba dati povdarek mladim, ki so postali brezdomci, včasih brez svoje lastne krivde. In v zadnjih eh, letih eh, je bilo nekaj dobrih primerov, kako mladim ljudem pomagati eh, k neodvisnosti s tem, da se jim zagotovi začasno prebivališče in razne oblike pomoči. Take scheme moramo uporabljati tudi v prihodne. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Esaja. Hvala lepa gospa predsedojoča, gospod komisar. Brezdomstvo je eden največjih izzivov v Evropski uniji. To je večdimenzionalni problem in je povezan tudi z drugimi problemi. Zato nimamo ene same definicije brezdomstva. To je fenomen, ki je sicer prisoten v več državah, ampak e, ima različne oblike. In zato je težko imeti primerljive podatke o brezdomstvu, vendar pa to, to ne sme postati izgovor za to, da nimamo strategije za brezdomstvo. To je sicer vprašanje, s katerim bi se morale ukvarjati države članice, vendar pa je potrebna tudi koordinacija in izmenjava najboljših praks. Vem, da imajo nekatere države svoje strategije. Na Finskem imamo tak program, katerega cilj je zmanjšati brezdomstvo. Gre za načelo, ki daje prednost zagotavljanju eh, prebivališč in pa zdravniške pomoči tistim, ki imajo zdravstvene probleme in probleme z drogami. Ravno tako imamo pomembne preventivne akcije, eh, katerih eh, cilj je zmanjšati število brez domcev. Imamo nekaj eh, objektov, ki se lahko uporabljajo v te namene in dosti ceneje je uporabljati obstoječe objekte za namene zavetišč. Mislim, da ne smemo samo govoriti, ampak moramo tudi ukrepati. Hvala lepa. Gospod Derden. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot poročevalec o glavni eh, pobudi za zmanjšanje revščine sem prepričan, da E, ne moremo uh, oživiti gospodarstva samo s tem, da se bomo osredotočali na proračun. E, med cilji eh, strategije 2020 je tudi zmanjšanje eh, revščine. Pol zmanjšanje revščine ima tudi eh, pomembne posledice oziroma učinek na potrošnjo brez, najbolj ranljivi so, so tisti, ki so že dolgo časa brez eh, doma. Eh, Kaj ti, eh, neka, nekateri se znajdejo v situaciji, katerih edin, ed, edino Eh, edina skrb je, kje bodo, eh, kje bodo spali. In zato je treba zagotoviti večjo ponudbo socialne, eh, socialnih stanovanj. To pa je pristojnost držav članic, ki morajo organizirati to eh, storitev, kot eh, želijo. In državam članicam se ne eh, sme eh, Eh, preprečevati oziroma ne sme se jih ovirati v njihovem boju proti brezdomstvu. Zato moramo iz vseh teh razlogov podpreti to rezolucijo. Upam, da bo uh, eh, pod sprejeta z veliko večino in da jo bom lahko vključil v svoje bodoče poročilo. Hvala lepa, gospod Murphy. Minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, cilj, da se do leta 2020 eh, eh, število socialno izključenih zmanjša za 20 milijonov, je že bil umenjen, vendar pa mislim, da se odmikamo od tega cilja, namesto da bi se mu približevali. In to je neposredni rezultat tega, kar se dela v Evropi. Te politike varčevanja veliko ljudi spravijo v revščino in v brezdomstvo. V Eh, Grčiji se je v zadnjih dveh letih brezdomstvo povečalo za 25 odstotkov. Na Irskem so zmanjšali storitve za brezdomce eh, in eh, veliko stvari je bilo privatiziranih, to pa pomeni manj sredstev za revne in ravno tako so znižali plače tistim, ki se ukvarjajo s brezdomci. In sistem se bolj osredotoča na dobiček. Na Irskem imamo eh, več kot 40 tisoč ljudi, ki čakajo na eh, socialna stanovanja. Vendar pa se preveč osredotočamo na zasebni sektor. Samo ok okrog 200 eh, od tisoč potrebnih stanovanj je bilo zagotovljenih na Irskem. In zato pozivam k masivnemu povečanju financiranja za tiste, ki se okvarjajo z brevzostom. Osnov, eh, osnovna pravica mora postati tudi pravica do eh, stanovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Delvo, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, zelo sem vesela te resolucije o brezdomcih, zato ker smo mi odgovorni za to, da poudarimo, kako je to nujno. To, kar je prioriteta bila včeraj, je danes še bolj. Potrebujemo zanesljive statistične, vendar pa to, da jih nimamo, ne sme biti izgovor, da nič naredimo. Kajti eh, sedaj se je število povečalo na 84 milijonov v letošnjem letu od eh, 69 pred dvema letoma moramo zmanjšati revščino in države članice bi morali do leta 2015 odpraviti brezdomstvo. Ampak danes smo zelo daleč od tega cilja. Leto 2010, ki je bilo namenjeno bojo proti revščini, ali je to leto res bilo izkoriščeno za to, da bi se države članice ukvarjale eh, s tem problemom? Eh, In eh, dovoljujem si, da eh, podvomim o uspehu teh dejavnosti in zelo mi je žal. Mislim, da potrebujemo globalno strategijo, večsektorsko globalno strategijo za brezdonstvo, kajti revščina in uh, Eh, pomankanje stanovanj obstaja, ampak tu so še družinski problemi, zdravstveni problemi, ranljivost, osebne ranljivosti in zato potrebujemo globalni očinkoviti pristop, ambiciozen pristop, ampak ustrezno prilagojen, ki bo upošteval posameznike in heterogene načine njihovega življenja. To je temeljna eh, eh, pravica, ki je kršena velikemu številu ljudi. Hvala lepa, gospa. Eh, gospa Delvo, sprejmete vprašanje gospe Tekao. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Aș dori să pun uh, colegei. Eh, imam vprašanje za gospod Delvo in sicer. Mogoče vas nisem prav razumela. 84 milijonov evropskih državljanov nima, nima stanovanja, eden od petih. ali so v tveganju, eh, ali obstaja za njih tveganje revščine. Mislim, da je šlo za težavo v razumevanju. 84 eh, milijonov ljudi je pod pragom revščine. To pa še ni brezdomstvo. Hvala lepa, gospa Gönc. Minuto 30. Pa so fontosnak tartom természetesen én is. Hogy a... Hvala, zdi se mi, da je zelo pomembno, eh, da se Evropska komisija angažira na vseh tistih področjih, eh, ki zadevajo koordinacijo glede vprašanja brezdomstva. Eh, in Eh, kar omenja tudi Evropska konferenca o soglasju. Obstajata pa dva nova fenomena, s katerima se je treba soočiti. In sicer po eni strani je ekonomska kriza pripeljala do tega, eh, da je zelo veliko ljudi trajno izgubilo svoje delo, mnoge družine ne morejo več odplačevati svojih eh, kreditov. Zlasti hud je ta problem pri vseh tistih, Eh, ki so eh, svoje kredite najemali v tujih valutah, naprimer v švicarskih frankih. In zato je potrebno sprejeti pomembne ukrepe, naprimer v tem smislu ali eh, direktiv direktive, ki se nanaša na varstvo potrošnikov, ne bi spremenili v tem smislu. Poleg tega je nadaljni problem diskriminacija brez domcev. E, pogosto e, krat jih preganjajo iz mestnih središč in plačati morajo tudi globe. E, več kolegic in kolegov je že reklo, da je brezdomstvo ekstremna oblika revščine in zato se moramo močneje ukvarjati s tem eh, problemom. Hvala. Hvala lepa, gospod Majer, minuto 30. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo sé que la... Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, trenutna gospodarska situacija v EU Eh, prispeva eh, k varčevanju eh, žrtov je na tisoče. Na ta način se demontira socialna država, to je jasen cilj. Medtem, ko sedja investirajo, mi počenjamo ravno nasprotno. In pri teh napadih na socialne države so seveda brezdomci cilj vendar pa se argumentira tudi z dobrimi eh, nameri. V Španiji imamo tudi te probleme. Ljudje nimajo dela, um, ljudje ne morejo odplačevati kreditov, imajo hipotekarne kredite eh, banke in potem odzamejo stanovanja oziroma hiše, ampak še naprej morajo odplačevati kredite. To je dejansko nemoralno. Uh, Eh, vem, da se tudi drugot eh, to dogaja, da ljudem pač vzamejo hiše oziroma stanovanja, kljub temu pa morajo še plačevati račune. To je ja, moralno in zato eh, pravim, da mora Evropska komisija pripraviti zakone, skupne zakone Eh, tako da bodo državljani eh, imeli zašito tisti, ki imajo hipotekarne kredite in potem eh, obrokov ne morejo več odplačevati, ne pa da se jim oduzame stanovanje in pa da morajo še naprej plačevati kredite, ki jih sploh več ni. Mislim, da ne sme vse ostati samo pri dobrih namerah. Najpomembneje je da to neoliberalno ekonomsko usmeritev končam. Hvala lepa, gospa Skirzljevska, za dve minuti. Podničonca. Eh, hvala. Gospa predsedujoča, problem brezdomstva eh, je še vedno prisoten v Evropi. Ljudje, ki so prizadeti, eh, se tudi spremenjajo. Do sedaj smo vedno smatrali, da so brezdomci ljudje srednjih let, sedaj pa gre pogosto za ženske, za migrante, tudi za mlade ljudi eh, in eh, to je eh, ekstremna oblika revščine. Najbolj ekstremno je to javno brezdomstvo, so pa tudi druge oblike in to vpliva na celotno družbo in zaradi tega moramo postati dejavni na evropski ravni. Problem brezdomstva je različno definiran. V državah članicah obstaja različne možnosti, metode, kako pridobivati podatke. Evropska unija bi lahko oblikovala skupen okvir eh, za podporo dejavnosti, ki se izvajo v državah članicah na področju izdelave strategiji eh, za brezdomstvo. Ta problem moramo rešiti. Zaradi tega želim eh, gospodu komisarju danes postaviti nekaj vprašanj. Preteklo leto decembra je potekala Evropska konferenca o seglasju eh, za boj proti brezdomstvu. Našteti so bili razlogi za nastanek tega fenomena na mnogih področjih in na mnogih ravneh. In uh, glede uh, strategije me zanima, ali komisija morda uh, predvideva, eh, da se preventivno ukrepa v smislu razlogov, ki pripeljajo do brezdomstva in kako želi komisija vključiti nevladne organizacije v boj proti brezdomstvu, eh, ne glede na že omenjene dejavnosti in ali ima komisija izdela namen pripraviti strategijo eh, da bi ugotovila, kakšen je položaj v različnih državah. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Flašekova Benova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, decembra smo s polovico kolegov tukaj na plenarnem zasedanju prosila komisijo, da sprejme ustrezno strategijo za boj proti brezdomstvu. Zato sprašujemo komisijo, kaj je storila od eh, tlej, kakšno ukrepe je sprejela. Zanima me tudi, če nameravate z nami sodelovati pri spostaviti takšne strategije. Strategija za boj proti brezdomstvu bi morala zajemati različne faktorje, mora imeti jasen cilj, mora biti horizontalno razporejena, mora imeti ustrezno vlogo pri stanovanski politiki in upoštevati posebnosti posameznih držav članic. Krati mora upoštevati tudi vse večjo revščino v Evropski uniji. Poročanje o brezdomstvu mora biti del državnih eh, statistik v okviru odprte metode koordinacije. Zato še enkrat pozivam komisijo, da izvajo konkretne in učinkovite ukrepe ter sodeluje z Evropskim parlamentom pri boju proti brezdomstvu. Hvala lepa, sedaj pa gospa Verfija, minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. 8 odstotkov evropejcev živi v težki situaciji in nimajo sredstev, da pokrijejo osnovne potrebe. Večina jih spi na eh, cestah, druga v eh, nedostojnih stanovanjih. Veliko je mladih in žensk in otrok med njimi. In spoštovanje določenih pravic je ilozorno za njih, zlasti pravica do dela in do družine. Ja, kriza je e, poslabšala situacijo v Evropski uniji, čeprav je Evropska unija prva gospodarska močna sili. E, varčevalna politika najbolj prizadene ravno najbolj ranljive. In e, Evropska unija ima orodja na razpolago. Eh, vendar pa kakšne politike, konkretne politike izvajajo države članice, kaj ti države članice niti ne znajo eh, zbrati statističnih podatkov o tem. Nekatere države članice vedno bolj kriminalizirajo revščino in eh, koliko časa bomo čakali, da se bo začela uporabljati eh, listina o temeljnih pravicah, zlasti za tiste, ki to najbolj potrebujejo? Kako bomo eh, zagotovili, da bodo bolj kredibilni vsi govori? Gospa Bastos, dve minuti. Sr. President, o número de pessoas sem abrigo, bem como das pessoas. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Eh, govorimo o prestomstvolju teh, eh, katerih število narašča. Ekonomska kriza, socialna kriza, povečanje brezposelnosti, vse to je ta problem še otežilo. To je bilo že povedano. Eh, strinjamo se, da to tudi pomeni, da so spodkopane bistvene vrednote v človekovo dostojanstvo, temeljne pravice. V moji državi je tako. Eh, da moramo zelo varčevati in eh, nacionalni plan eh, predvideva tudi izdanje obrokov tem ljudem. In več kot za 20 odstotkov se je število ljudi, ki potrebujejo obroke, povečalo. Eh, tudi v družinah so se okoliščine spremenile zaradi brezposelnosti in zaradi zadolženosti. To seveda kaže na to, da je položaj zelo težak. V preteklih letih eh, smo sprejeli pisno izjavo o strategiji EU za brezdomstvo. S to izjavo je parlament eh, povedal, da mora EU izdelati strategijo poleg regionalnih in nacionalnih strategij. Eh, tako da bi se dolgoročno eh, borili proti brezdomstvu in da to ne bi eh, postalo dolgoročen fenomen. Potrebni so preventivni ukrepi, konkretni ukrepi za izboljševanje storitev za brezdomce in da se oblikujejo socialna stanovanja, ki bodo dosegljiva. To mora biti v soglasju s politiko nacionalnih držav. Vemo, kaj je povedal gospod komisar in vemo, kakšne so stvari ta hip. Evropska komisija mora nuditi močno podporo, tako eh, da bodo lahko koordinirani ukrepi na nacionalni in regionalni ravni, da se bomo zoperstavili tej nepravičnosti. Hvala lepa, gospa Baso. Sedaj pa gospod Kozolino, eno minuto. A, ga ni. Naslednji govornik, gospod Mendes, je vi, kot dve minuti. Ah.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 Gospod predsedajoča, hvala lepa. Mislim, da je to prva debata, ki jo imamo v parlamentu eh, na ta temo. No, ne ravno prva, kaj ti diskutirali smo že 2008-2010 o revščini, obstaja eh, že ustna eh, izjava in ustno vprašanje za komisijo. To pomeni, da je problem vedno že namenjal pozornost temu problemu. To je realni problem. Eh, mi se sicer ukvarjamo z institucionalnimi problemi, pa ne toliko s problemi ljudi, vendar pa je to realni problem in kot že rečeno, mi želimo za to tudi poskrbeti. Eh, druga misel. Eh, seveda drži, kar je rekel komisar. Akcijski načrti so seveda nacionalni načrti, to drži. Vendar pa tudi mi na evropski ravni lahko nekaj ukrenemo. Eh, gospa Beres je to že povedala. V temeljnih eh, pravicah imamo tudi zaradi parlamenta eh, vključili ta problem in tudi boj proti revščini. Mislim, da bomo kmalo imeli priliko, da bomo izvajali konkretne stvari in sicer se sklicujem na glasov predavanje eh, o proračunu, ki bo potekalo v eh, kratkem in tam lahko pokažemo svoj angažmaj. Tretjič, eh, gospa predsedojoča, zelo pomembno je, da se borimo z operevščino, z oper socialno izključenost, gre pa tudi za dostojanstvo človeka. Tisti, ki živi v revščini, ima še vedno vse temeljne pravice in to moramo tudi priznavati. Eh, in sicer je obstajal eh, nek film, eh, ki bi si ga morali pogledati, ki prikazuje boj proti revščini. In želim omeniti še eno stvar. Nekateri govorijo tako, kot da socialni model sodi samo v domeno ene poslanske skupine, to nikakor ni tako. Tudi eh, mi podpiramo ta socialni eh, model eh, v okviru ljudske stranke. Tudi mi eh, se bomo borili za to, da bo tudi v prihodnje tako. Gospa Rapti, minuto in 30 sekund. Kirje Petro, poksere te, enas antropos, osov tohos, ki naj ne, otam perpataj sto drog. Hvala lepa. Ne glede na to, kako revna je neka oseba, če ta oseba na cesti vidi brezdomca, čuti veliko distanco med seboj in to osebo. Večina ljudi ne verjame, da bi sploh lahko kdaj postala brezdomec. In to se je pokazalo še posebej v gospodarski krizi, da se z povečanjem problemov povečuje tudi število brezdomcev. Nimamo na voljo dovolj statistik, poznamo pa naše države, poznamo naše soseščine, vsi vemo, kaj se dogaja v naši soseščini. kako pridemo do brezdomstva. Počasi postanemo brezposelni in vsak, ki je brezposeln, lahko v končni fazi postane tudi brezdomec. Tako da moramo vsi pomagati, da se to ne zgodi. Ni dovolj, da se vsaka država članica sama bori s tem problemom. Potrebujemo nek eh, evropski okvir, tako da lahko dosežemo eh, cilj, to je socialna ponovno vključenost. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Moran Šartje za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V eh, celoti podpiram to vprašanje za ustni odgovor in rezolucijo, zato ker se, se očamo s problemom, ki je eh, nevreden Evrope oziroma katerega je Evropa nevredna in eh, da moramo sprejeti tega načina življenja v Evropi. Kriza je bistveno eh, poslabšala problem brezdomstva. Vendar pa mislim, da moramo danes eh, priznati, da se lahko kdorkoli jutri znajde v tej situaciji brez doma. In eh, prvi vzvod, na katerem lahko delamo, je seveda Evropski socialni sklad. Ta omogoča eh, poklic, stopnjo vključevanje in pa vstop na trg dela. E, ta omogoča e, ponovno pridobitev dela brezposelnom. Ampak kot e, predsedojoča v skupini, delo skupini za delo, lahko rečem, da pro, eh, lahko različni programi pomagajo, da bomo hitreje rešili ta eh, problem. Preventiva je dobra, to je najbolje, ampak vsi skupaj moramo opredeliti tudi ustrezne kazalnike, da bomo lahko imeli in izvajali ustrešno politiko dostopa do eh, stanovanj. Eh, potem potrebujemo dobro politiko, ki bo omogočala dosegati te cilje. Komisija in naša delovna skupina eh, znotraj odbora za zaposlovanje in socialna vprašanja, vedeti, kaj se dogaja v državah članicah, kaj deluje, kakšne so strategije, ki so se obnesle in eh, individualno spremljanje eh, lahko postane pomemben element ki nam bo pomagal rešiti ta Evrope nevredni problem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Moran Chartier. Eh, sedaj ima besedo gospa Tikao za eno minuto. Komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod eh, komisar. Če torej pomanjkaj strehe nad glavo, je velik problem v Evropi. Dobro vemo, da se velika mesta po zimi se soočajo s pomanjkanjem postelj v domovi za brezdomce v zavetiščih za brezdomce. Boj proti brezdomstvu je zato pomemben del evropske strategije za boj proti socialni izključenosti. Sploh v novi strategiji do leta 2020. Kljub temu, da so nekatere države napredovali pri boju v boju proti temu problemu, je treba zadevo reševati na evropski ravni. Situacija, kar zadeva brezdomstvo, se spreminja od države do države in tudi statistični podatki so različni. Zato je treba spremljati situacijo v državah članicah pri boju proti brezdomstvu. Najboljši način je seveda preprečevanje. Prav tako je treba poudariti vključevanje ranljivih skupin v za poslovanje. Poleg tega moramo upoštevati potrebe družin. Posebej treba upoštevati zapostavljene regije in spostaviti ustrezen stanovanski sklad za te ljudi. Hvala lepa, zdaj bo gospod Sonik za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V evropski strategiji smo si postavili pet ciljev. En cilj je boj proti revščini, kjer naj bi zmanjšali število revnih za 20 milijonov. Pričo smo številkam, ki so resnično grozne. Mnogi ljudje so ogroženi zaradi socialne izključenosti. Do tega je prišlo predvsem zaradi gospodarske in finančne krize kar je povzročilo zelo veliko naraščanje revščine. Težko bo zadevo ustrezno rešiti. Veselim sem spremljal, kakšne ukrepe je spremljala Evropska unija na tem področju. Že doslej smo imeli različne pobude, tukaj gre za boj proti revščini, med drugim gre tudi za to, da Naj bi do leta 2014 eh, preprečili brezdomstvo oziroma fenomen brezdomcev na cesti, z ustreznimi ukrepi tudi stanovanske politike. Uspeh boja bo seveda odvisen tudi od tega, kako bo komisija odpravila svojo vlogo, od tega, kako hitro se bodo mobilizirale države članice in v količni meri bomo razvili kompleksno in celovito strategijo za odpravo brezdomstva. Kar pa je seveda spet povezano in odvisno od tega, kako bomo uporabili sredstva, ki dajo na voljo tudi nevladne organizacije pri reševanju tega problema. Potrebujemo učinkovito politiko za boj proti brezdomstvu, kar je prav tako povezano z medinstitucionalnim sodelovanjem, gre pa tudi za to, da očinkovito izvajamo obstoječo zakonodajo. Samo skupna vizija in prizadevanja tako Evropske unije kot držav članic lahko pripelje do uresničitve cilja strategije 2020. Hvala lepa, sedaj ima besedo gospa Smolkova za eno minuto. Zaslovo, pani važeni... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar brezdomstvo je ena najhujših oblik revščine in socialne izključenosti. Vsak dan srečujemo brezdomce pred trgovinami na cestah, pogosto jih ignoriramo, pogosto so tudi zanemarjeni, umazani, lačni. Vsakomor bi morali priznati pravico do človeškega dostojanstva in družbi lahko samo pomaga, če odpravi revščino v svoji eh, sredi. Zato je treba mobilizirati vsa sredstva in tukaj se morajo angažirati tako posamezniki, kot družba, kot eh, tudi zasebni sektor. Zdaj je skrajni čas, da moramo pripraviti tudi evropski sistem sodelovanja med državami članicami. Hvala lepa, gospa Smolkova. Sedaj prehajamo na Catch the Eye. Gospod Nikola Zik za eno minuto dobi besedo. Merci, madame la présidente, euh, monsieur le commissaire. Euh, všetci euh, ľudia sa môžu ocitnúť vo veľmi zložitej situácii bez strechy nad hlavou. Hvala lepa. Vsak se lahko znajde v situaciji, da naenkrat nima več strehe nad glavo. Zato so lahko krivi različni razlogi. Ena od možnosti je, da pač ni poti, ni več izhoda iz eh, situacije. Zato morajo tako regionalne institucije kot tudi evropske institucije delati na tem problemu. Pri tem bi morali mobilizirati tudi strukturne sklade za stanovansko politiko, torej za omogočanje stanovanj za brezdomce. Situacijo bi morali stalno spremljati in ocenjevati. Brezdomstvo ne moremo razumeti oziroma ne sme biti del sodobne civilizirane družbe. Zato moramo. iz eh, revščine rešiti 20 milijonov ljudi. Hvala lepa, gospod Nikolesko, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Problem brez domstva je resen problem, ki bi ga morali reševati tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ne smemo pa zanemariti še enega problema, ki je prav tako resen. Govorim o ogrožujočih bivalnih razmerah. Veliko ljudi živi v takšni situaciji. Situacija se poslabšuje povsod, ljudje živijo brez kopalnic, brez eh, stranišč, okoli 8 milijonov francozov živi v takšnih razmerah. Poleg strategije proti brezdomstvu moramo imeti tudi dolgoročno strategijo za izboljšanje življenjskih pogojev evropcev. Gospod Luhan. Domnule președinte, stimați colegi, e problematica celor fără... Dragi kolegi, gospa predsedujoča, problem brezdomstva postaja vse bolj akuten. Vedno več e, žensk je brez doma, vedno več družin, mladih ljudi nima več doma. Ljudje, ki so izgubili službo, so potem izgubili domovanje zaradi finančne in gospodarske krize in se znašli na cesti. Nekaj predlogov v komisiji kot možne rešitve problema. Mogoče bi lahko spostavili Evropsko agencijo za brezdomce. Kaj ti? Na ta način bi lahko uveljavljali evropske standarde in eh, pripravili evropske rešitve za problem. Potem bi morali bolje izkoristiti strukturne sklade, Evropski socialni sklad ali sklad za regionalni razvoj. Zato, da bi bolje analizirali fenomen eh, brezdomstva in zato, da bi ustvarili ustrezno stanovansko politiko. Lahko bi poslušali finski model model najprej stanovanje. In to bi stalo 14 tisoč eh, evrov. Lahko bi pa tudi omogočili tudi povezovanje brezdomcev. Gospa Zaborska. Dovolte mi pogled, ki tu še ni zaznel. Ak funguje rodina brezdomovstva. Hvala lepa, dovolite da povem tudi svoje mnenje glede tega, kar smo slišali danes. Če družina dobro deluje, nimamo brezdomstva. Treba pomagati ljudem, ki si ne morejo pomagati sami, ampak Evropski parlament vse čas sprejema zakonodajo, ki poslabšuje situacijo oziroma položaj eh, družin. Spodbuja se, da matere dajo otroke čim prej v kolektivno varstvo. ne cenimo dovolj eh, žensk, ki skrbijo za svojo družino, za otroke, za starejše člane v družini. Ko pa vidim ljudi na cesti, poskušamo razviti strategije, oblikovati politike, vendar pozabljamo, da je osnova družina in družino je treba podpreti. Gospod Matula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 vključevanje regionalnih, nacionalnih organov in evropskih organov, tako da bomo spremljali odločitve, ki bodo čim bliže ljudem, za katere gre. Ustrezno moramo uporabljati tudi evropska sredstva za gradnjo socialnih stanovanj. Kampanje, kot je Evropsko leto za boj proti revščini in socialni izključenosti, predstavljajo dober instrument za izmenjavo izkušenj na tem področju in pri, lahko pripomorejo k izboljšanju uh, situacije. Moramo imeti tudi strategije za ranljive osebe, za ranljive skupine, omogočiti boljši dostop do trga dela in izboljšati socialne storitve. Gospa Prendergast. Hvala. Um... Hvala lepa. Imam vprašanje, a namerava je komisija razmislila o uporabi tistih stanovanjskih enot, ki se niso uporabljali od začetka krize in bo sprejela ukrepe za to, da bodo pomagali gospodinstvo, ki imajo tež finančne težave pri odplačevanju hipotekarnih kreditov, kajti to še povečuje njihov bo tveganje oziroma nevarnost, da bi postali brezposelni. Treba je tudi ustrezno oblikovati zemljiško in stanovansko politiko na Evrop ravni Evropske unije. Hvala lepa, gospa. Gospa Bazesko. Eh, hvala lepa. Brezdomstvo postaja vse hujši problem. Postaja pa tudi vedno bolj raznolik zaradi gospodarske in finančne krize. Brezposelni so najrevnejši in na pomanjkanje politike, evropske politike na tem področju pomeni tudi kršitev človekovih pravic. Podpiram zamisel sprejema strategije za brezdomce. Vsi bi morali imeti pravico do dostojnega življenja in sodelovanja v družbi. Socialna izključenost povzroča diskriminacijo iz socialnih razlogov in to lahko tudi vpliva na telesno in duševno integriteto oseb, ki jih je to prizadelo. Sredstvo moramo uporabiti sredstva iz eh, strukturnih skladov za boj proti brezdomstvu, naprimer za izgradnjo stanovanj. Za zaključek dajem besedo gospodu Tanasesku. Predsednik, din punct de vedere strict biologic. Hvala lepa. Z čisto biološkega sodnega kota. Zdravje ni monopol bogatih ljudi in bolezen ni monopol revnih ljudi. Ampak to v zadnjem času ni več res. Seveda, Imamo mnoge evropske institucije in organe, ki ponujajo eh, zdravstveno varstvo, socialno varstvo za vse, tudi za brezdomce, vendar pa ugotavljamo, da kar zadeva kakovost zdravstvenih storitev, pa tudi kar zadeva kakovost eh, programov, njihova kakovost ne ustreza temu, kar nudijo na drugi strani Atlantika. Mogoče bi morali v tem smislu tudi razmisliti o zdravstveni skrbi brez domcev. Zdaj pa predajem besedo komisarju za zaključek te dolge razprave. Gospod komisar, sedaj je prišel čas, da zaključite ta dolg, eh, to dolgo razpravo z dobrimi predlogi. Really... No, to je problem, dokler se tega ne bomo zavedali. To pomeni, da lahko uničimo ne samo evropski socialni model, ampak celotno Evropo. Mislim, da je na to treba gledati zelo resno. Potrebujemo bistveno več solidarnosti. Ne bomo išli iz finančne krize in je zaključili. Še tega ne bomo naredili. Države članice, sploh tiste na obrobju Evropske unije, bodo še, še naprej drsele v socialno krizo. In brezposelnost je samo en vidik eh, teh negativnih tendenc. Hvaležen sem poslankam in poslancem za to razpravo, kajti pokazala je, da se Evropski parlament eh, še naprej zauzema za reševanje problema revščine in socialne izključenosti. Evropska strategija 2020 eh, za boj proti revščini in socialne izključenosti vključuje tudi brezdomstvo in pomanjkanje stanovanj. In to ni povezano z pomanjkanje stanovanjskih enot v Evropske unije, gre za distributivni problem. Brezdomstvo se je razširilo v državah, v katerih se prebivalstvo zmanjšuje, kar pomeni, da ne more iti samo za število eh, stanovanjskih enot, ki so na voljo. države članice, njihove vlade in tudi regionalni organi morajo ukrepati za to, da bi rešili ta problem v stanovanski politiki. Gre za predvsem kompetenco držav članic eh, in marsikdo je na to vprašal marsikdo tega ne sprejema. E, Stanovanski pogoji so zelo različni v državah, tudi e, ponudba za brezdomce. Kar potrebujemo je večja politična koordinacija, izmenjava informacij in e, statističnih podatkov ter boljša izmenjava najboljših praks. Komisija pa je vendarle že začela delati na tem na osnovi predlogov, ki smo jih predstavili za spodbujanje inovacij, naprimer eh, pristop, ki je usredotočen na ustvarjanje stanovanj. Seveda potrebujemo integrirane pristope, kot jih je opisal gospod Öri. In vse to pod okriljem socialne inovacije. Problem je povezan s človekovimi pravicami, z pomanjkanjem spoštovanja človekovih pravic in na to moramo tako gledati tudi zakonodajne strani. Če zaradi finančne krize ljudje, ki so, imajo hipotekarni kredit, izgubijo svoj dom, pa še potem dolgujejo denar banki. To je nesprejemljivo. Zato bo treba pogledati, kaj narediti pri tem, kako ustvariti ustrezen zakonodajni okvir. Komisija se tudi pogovarja z zainteresiranimi stranmi glede ustreznega okvira za to zakonodajo. Še naprej bomo sodelovali z državami članicami, nekatere na mesto strategije eh, izgradnje socialnih eh, stanovanj oblikujejo drugačne strategije. Oktobra bomo v Krakovu imeli konvencijo o revščini. To je platforma v okviru strategije 2020 za mobilizacijo držav članic, kot smo slišali poziv tudi iz eh, vaših krogov. Še naprej moramo sodelovati z državami članici. Sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, vendar pa se vse nevladne organizacije ne strinjajo z prijetim stališčem na konventu oziroma konsens, ki je bil določen. Vidim pa, da se vi strinjate z eh, tem pristopom. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, s tem smo zaključili to razpravo in gremo na naslednjo točko dnevnega reda, na naslednjo razpravo. Eh, gospa Hedergard, dobrodošla.